skupna točka, skupna razprava, financiranje razvoja. Prosim. Torej, kot sem že dejala, um, skupna razprava financiranja razvoja, izjavi komisije in pa sveta. Uh, Eh, torej glede mednarodne konference ZN o financiranju razvoja in potem še poročilo Schlein o uh, davčnih utajah in pa izogibanju davkov, davkom kot um, izzivi v državah v razvoju. Bomo začeli z razpravo. Najprej poročevalka Schlein. Štiri minute imate, prosim. Grazie, Presidente. Oggi finalmente la lotta senza quartiere ha deluso. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes se vsi poskušamo boriti proti davčnim utajam. To je v spredju vsega, kar govorimo sedaj v Evropi. Ampak kapital se lahko preseli nekam drugam, kakšno drugo celino. To so globalni izzivi za vse nas. Zato potrebujemo globalne rešitve in globalne instrumente. Davke treba plačati tam, kjer se naredi profit sedaj bodo ti ukrepi veljali za dolge um, generacije še naprej. Naprimer, konferenca v Addis Abebi glede financiranja razvoja je zato zelo pomembna. Ima ambiciozne cilje in lahko storimo marsikaj dobrega, ampak samo, če bomo zagotovili ustrezno financiranje. Torej, potrebujemo tudi bolj učinkovito izrabo nacionalnih virov in finančnih sredstev. Torej, boj proti davčnim utajam je zato ključnega pomena, ampak moramo pa biti zelo pozorni glede teh številk. Torej, tisoč milijard iz eh, držav razvoja naj bi bil ta odtok. To je ogromna, ogromna številka, desetkrat več kot pa tisto, kar se da v razvoj. Potem, koliko sredstev gre za državljane, um, tukaj mislim, da um, lahko naredimo marsikaj. In sedaj bomo šli pa v to davčno konkurenco brez kvot ali kako to pa škodilo tem državam razvoja. Potrebujemo pravi eh, akcijski načrt za to, kako pomagati tem državam razvoja. Prosim, če upočasnite, zato ker vam tolmači ne morejo slediti. Prosimo komisijo, da pripravi dejansko realističen načrt za financiranje tako da bodo sistemi bolj pošteni. Treba je ukrepiti to podporo za državo razvoju. Tehnična finančna pomoč ni zadosti, zato potrebujemo nekaj drugega. Naprimer, um, EU davčni organ mora postati dejanski um, organ z vsemi pristornostmi, tako da lahko vse države enakopravno sodelujejo um, in pa tako, da se lahko tudi globalno povežemo. Treba tudi podpirati mednarodne pobude za to, da imamo čim bolj enakopravne sisteme na globalni ravni. Um, tukaj naj omenim primer sistem OECD. Treba je ugotoviti, kakšne so dejanske potrebe teh držav v razvoju. Treba je sprejeti uh, standardno poročanje za posamečne države, tudi za multiracionalke, za vse sektore, tudi za uh, rudarstvo med drugim. Vse to mora biti dostopno za vse države in eh, tudi za javna podjetja. To mora biti zelo jasno. Ali je kdo poskušal eh, glasovati proti tistimu, kar smo se dogovorili v odboru? Ne, sam ne. Potem naprej potrebujemo tudi prehodna obdobja za tiste države, ki še niso razvile vseh eh, zmožnosti za to, da se že napredek. Potem naprej moral poskrbeti za to, da vemo, kdo sploh um, lasti podjetja, truste um, in pa druga finančna združenja. Potem naprej, treba je pošteno porazdeliti davčne prihodke med državami izvora in pa državami rezidentstva. Potrebujemo bolj pošten pristop pri tem. Potem naprej potrebujemo ocene učinka glede tega, kar mi počnemo. Um, pri tej strategiji za državo razvoja. Potem naprej treba si pogledati davčne oaze do, po letu 2015, treba napraviti črn seznam in pa pripraviti rešitve. Mislim, da smo se o tem že dogovorili, smo že glasovali in rekli, da to je zelo, zelo resna zadeva. Ampak vseeno, še nekaj za konec, treba tudi pogledati to, um, kako je z um, davčnimi utami in pa uh, um, različnimi spoli, kajti um, ta davčna taja vpliva na um, ženske še posebno hudo. Prav tako naj se zahvalim uh, še vsem, ki so pomagali pri tem poročilu. Upam, da bomo tukaj naredili na čim višjo večino pri tem glasovanju, tako da bomo lahko pokazali, da parlament je v spredju pri tem globalnem boju proti tem težavam. Na takšen način se moramo boriti proti nepoštenosti in pa proti neenakopravnosti. Hvala. Council, have... Hvala lepa. Minister, v imenu sveta, minister Šmit, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poslake poslanci. pred dvima letoma smo začeli z kompleksnim um, procesom in naš cilj je, da pripravimo globalno partnerstvo zato, da se soočimo z temi izzivi, torej da izkoreninimo revščino in pa da se borimo za trajnostni razvoj. To partnerstvo bo vodilo mednarodno skupnost v naslednjih letih. Evropska unija in pa država članice um, seveda morajo sodelovati pri tej zgodovinski zgodbi. To partnerstvo mora biti utemeljeno na univerzalnih načelih, na odgovornosti, skupni odgovornosti in pa um, deljeni odgovornosti. Treba poštevati sprednosti in pa zmožnosti vsakohar um, in povezati različne akterje. To novo globalno partnerstvo mora prav tako tudi spodbujati človekove pravice, enakopravnost, nediskriminacijo, demokratične institucije, dobro upravljanje ter pa vladavino prava vsem moramo hočiti, da aktivno sodelujejo, prav tako moramo zagotoviti tudi okoljsko vzdržnost ter pa spoštovanje meja um, na našem planetu. Enakopravnost med spoloma in pa osamosvajanje žensk in pa deklic, uh, vse to je tudi dober način, kako poskrbeti za napredek. To moramo spodbujati na vseh mogočih ravnih. Tukaj še sploh mislim na izobraževanje uh, deklic, kajti to je zelo pomemben dejavnik za razvoj. Torej, po Dohi smo pripravili temelje za to partnerstvo, to je bil začetek, sedaj pa moramo iti naprej, moramo iti v smer skupne vizije um, in pa v smer novega skupnega uh, razvijanja ta konferenca v Adis Abebi naslednji ponedeljek se ne sme osredotočiti samo na že dosežen napredek in pa na že doseženo soglasje. Um, moramo iti dlje, moramo iti v prihodnost. Kot prvo, moramo integrirano se lotiti vseh načinov uveljavljanja teh ukrepov, prav tako moramo gotoviti, kako učinkovito izrabiti vse vire, finančne pa vse druge vire. Evropska unija in pa država članica je morala nadaljevati svojim pristopom um, iz preteklosti. Nacionalni viri so um, največji stabilen vir financiranja in ta vir je vse skozi dostopen za večino vlad in to je torej v spretju financiranja trajnostnega razvoja. Ravno nacionalne vlade so tukaj kot prve odgovorne za to, da se ti uh, javni viri čim bolj učinkovito izrabijo. Uh, Pri tej konferenci se moramo sredotočiti na integrirano upravljanje in pa na financiranje tega novega partnerstva. Tukaj gre za to, da dosežemo pravo ravnoteže med tremi razsežnostmi, torej um, gospodarsko, socialno in pa okoljsko razsežnostjo tega trajnostnega razvoja. Tukaj gre za to, da spodbudimo koherentnost politik in pa za to, da jasno opredelimo naše zaveze in pa rezultate, ki jih moramo doseči. In to v koristi vseh akterjev. Potem naprej, končni dokument z eh, konference mora vključevati um, tudi izvajanje tega programa um, za obdobje po letu 2015. Um, septembra uh, v New Yorku bo ta program sprejet. Rezultat tega vrha bo zato dobra podlaga tudi za uh, eh, COP21 in pa za okvirno konvencijo OZN za podnebne spremembe, torej to bo potem potekalo decembra v Parizu. Upamo, da bodo torej finančna sredstva na voljo, zasebna in pa javna sredstva, potem naprej inovativno financirane, mednarodno financirane, vse to je ključno, ampak tudi nefinančne um, stvari so zelo pomembne, torej nefinančni viri. Prav zato mislim, da moramo tudi pripraviti ustrezno okolje za razvoj. Treba je, na primer, okrepiti institucionalne zmogljivosti, okrepiti um, investiranje ter čim več vlagati v izobraževanje in usposabljanje ter pa v inovativnost, tehnologijo in pa znanost. To novo partnerstvo bo zahtevalo tudi okvir za nadaljne spremljanje ter pa ocenjevanje. To mora biti ključen del tega programa za obdobje po 2015. Treba bo uh, vse plati povezati tako nacionalne, mednarodne kot lokalne. Enako tudi vladne in pa nevladne aktere moramo povezati pri tem uveljavljanju. Gospe in gospodje, EU in pa država članice so zavezane k odgovorni in pa konstruktivni vlogi v celotnem procesu, ki trenutno poteka. Iti moramo v isto smer. Prav zato je svet 26. Eh, maja pripravil predlog glede te podpore in dejali smo, da se EU še vedno uh, zavezuje k temu, da, da dosežemo ta cilj, ni cilja 7 odstotka BDP za to financiranje razvoja. In sicer glede na tiste programe, ki smo jih določili za obdobje 2015 in pa tudi v skladu z prioritetami. Torej, um, moramo nameniti ta sredstva za države, ki so manj razvite. Prav tako moramo zagotoviti tudi aktivno sodelovanje EU in pa držav članic pri mednarodnih pogajanjih, ki trenutno potekajo. In um, skupaj moramo prispevati k temu uspehu. Uspeh tega partnerstva je odvisen tudi od našega skupnega prispevka. Zato smo zavezani k temu, da bomo odigrali svojo vlogo in konstruktivno bomo sodelovali z vsemi akterji. Še posebno naj tukaj omenim um, Evropski parlament. Na ta način lahko potem uh, dosežemo in pa uveljavimo tudi program za obdobje po 2015. Potrebujemo ambiciozen program, ki bo dejansko dosegel transformacijo in pa vključnost, ki jo vsi potrebujemo. Hvala lepa. You, Now, um, Hvala lepa, sedaj pa kom, um, komisar Mimica. Madam President, honorable members. Mm. Gospa predsedujoča, dragi člani in članice, še en teden je do konference o financiranju za razvoj v Addis Abebi. Hvala za današnjo priložnost, da si izmenjamo mnenje o tem. Eh, hvala tudi za razpravo o eh, besedilih parlamenta, o davčnih utajah in izogibanju plačila davkov. Konferenca v Addis Abebi je prioriteta za Evropsko unijo. Mi ostajamo zavezani eh, k temu, da bi bila konferenca uspeh. In to bo pomembno eh, tudi eh, po vrhu v New Yorku in pa po konferenci v Parizu kasneje letos. Hvaležen sem za aktivno vključenost parlamenta v celotnem eh, pripravljalnem procesu in tudi za vašo resolucijo glede financiranja za razvoj. Hvala tudi za agendo po obdobju. Torej, agendo za obdobje po letu 2015. Dobro je, da bo delegacija Evropskega parlamenta tudi šla na konferenco. Predsednik eh, Juncker je meni in gospe Mogherini zaupal nalogo, da predstavlja v Evropsko unijo v Addis Abebi. Skupaj s predstavniki nacionalnih vlad eh, si bova prizadevala, da bo Evropska unija in države članice, da bodo še naprej eh, govorile z enim glasom v teh zadnjih ključnih fazah procesa. Celotna načela in pričakovanja, ki bodo vodila evropski pristop, so naslednja. E, ta postopek mora biti e, prehoden. Potrebujemo dogovor, potrebujemo e, zaveze, ki bodo pokrivale pomoč, investicije in domače vire. Torej, vse te vidike in pa tudi okoljsko politiko potrebujemo bolj strateško, katalitsko vlogo zato da se eh, bodo izrabili še drugi eh, učinki. Moramo si prizadevati tudi za univerzalnost. Eh, velika je razlika med severom in jugom, med donatorji in prejemniki. Vse države se morajo vključiti in prispevati svoj delež, prav tako tudi civilna družba in zasebni sektor. Evropska unija je pripravljena odigrati svojo polno vlogo pri doseganju trajnostnih ciljev doma in pa tudi prek zunanjih dejavnosti. Adis Abeba uh, mora uh, povečati tudi odgovornost. Potrebujemo nek integriran, zanesljiv okvir, da bomo lahko zasledovali ne samo svoje finančne zaveze, ampak tudi celoten proces eh, pri doseganju eh, trajnostnih ciljev tisočletja. Vsi si prizadevamo za dober dokument konference iz Addis Abebi. Eh, spoštovani morajo biti tudi zaključki sveta z 26. junija. Pogajanja za Evropsko unijo so bila zelo zahtevna in rezultat je dober, ampak o dokumentu se še nismo dogovorili še vedno obstajajo razlike pri določenih vprašanjih, eh, naprimer glede uh, odnosa med konferenco v uh, Addis Abebi in pa konferenco o obdobju po letu 2015. Evropska unija je bila dobro pripravljena, pripravljena je tudi odigrati konstruktivno vlogo v celotnem postopku pogajanj in še po pogajanjih. Predstavili smo tudi določene konkretne številke. 58 eh, eh, milijard eh, evrov razvojne pomoči. Evropska unija je s tem zneskom največja svetovna donatorka in s tem smo dosegli tudi ciljni cela sedem odstotkov BDP-ja za razvojno pomoč. Imamo pa še bolj ambiciozne cilje za najmanj razvite države. Vendar pa ta zaveza uh, ni bila upoštevana strani drugih večjih donatorjev. 100 milijard evrov je tisti znesek, eh, za katerega mislimo, da eh, ga Evropska unija lahko mobilizira za spodbujanje projektov infrastrukture v državah v razvoju do leta 2020. To lahko dosežemo prek prispevkov Evropske unije več kot 16 milijard eh, bo posvečenih temu, da se eh, dosegajo cili boja proti podnebnim spremembam. 35 eh, milijard pa je namenjenih za izvoz iz najbolj oziroma najmanj razvitih držav v Evropsko unijo. No, zdaj pa še eh, poročilo iz ugibu eh, davkov in pa o davčnih utajah. Komisija se strinja s splošno analizo tega celovitega poročila. Eh, Sporočeval Košlajn sem si večkrat izmenjal mnenja in dobro se zavedam pomena, ki ga parlament pripisuje tem temam. Zapisal sem si vaše predloge za akcijski načrt, kako podpreti države v razvoju pri eh, mobilizaciji eh, večje količine domačih virov. Boljša mobilizacija lahko vsekakor bolje prispeva k eh, bolj vzdržnemu financiranju ustrezne administrativne kapacitete davčnih organov v državah se bodo tudi ukrepile in to je ključnega pomena pri celotni zadevi mobilizacija domačih virov in pa tudi boj proti nezakonitim finančnim tokovom, proti davčnim utajam in pa izogibu davkov. Vse to bo imelo pomembno vlogo tudi na konferenci v Addis Abebi. Pogajanja o rezultatu eh, oziroma o dokumentu iz Addis Abebe eh, potekajo in eh, mislim, da bi to, kar je zapisano v poročilu, lahko uporabili kot dober kompromis kajti odražajo se eh, številne teme, ki so tudi zapisane v poročilu parlamenta. Imamo tudi odbor eh, tax oziroma v parlamentu eh, je bil ustanovljen ta odbor za temeljitejše ukvarjanje s temi temami. ne želimo eh, ustvariti še enega medvladnega organa. Moramo se osredotočiti na vsebino in ne samo na format pogajan v tem procesu. Komisija je zavezana k temu, da bodo države v razvoju, ki imajo ambicije po reformah, da bodo dobile podporo na tej težki poti. To je del naše globalne partnerske pobude. In organizirali bomo tudi dogodek ob robu konference v Adisa Bebi. Nimamo že dokument, ki bo temelj za to. Eh, pod naslovom zberite več, eh, potrošite manj. Blizu smo temu, da dosežemo dober rezultat, vendar pa tega ne smemo imeti za samoumevno. V Addis Abebi in v New Yorku bomo imeli dobro priložnost za spodbujanje razvojnega sodelovanja in res si moramo prizadevati za to. Hvala. Uh, hvala. Gospod Baje v imenu odbora uh, Ekon. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa kolegici um, Šlejn za odlično delo. Hvala lepa, da ste poštovali naše prioritete. Davčne odtaje so res ogromna težava za vse nas, sploh za proračune držav članic socialna varnost, eh, zdravstveno, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, infrastruktura, vse to je povezano z davki. Odbor Ekon se je zato sotočil na tri stvari. Kot prvo, želimo podpreti um, razvoj fiskalnih organov v teh državah, eh, tako da bi povečali učinkovitost eh, pobiranja davkov. Potem naprej moramo si pogledati um, tudi um, boljše pobiranje davkov in pa boljše davčne razrede um, v teh državah preko websov in pa preko nekaterih drugih mehanizmov. In potem kot tretje, um, treba je povezati um, razvojno pomoč EU in pa um, odgovorno davčno politiko. Prvi korak pa mora biti zgled na evropski ravni in evropske institucije, kot Eh, naprimer nekatere organe, mislim, da lahko so takšen zgled, naprimer lahko se povežemo z nekaterimi davčnimi organi v teh eh, državah v razvoju, kajti potem se lahko skupaj eh, čim bolj učinkovito borimo proti davčnim utajam. Hvala. Zdaj pa bomo imeli razpravo s predstavniki političnih skupin. Prvi bo spregovoril gospod Rubik za minuto in pol. Äh, hvala lepa gospa predsedujoča zahvaljujem se kolegici schlein za dobri, dober odnos in tudi za dobro sodelovanje mislim da je zelo pomembno pokazati da si že več let prizadevamo za postavitev novih standardov pri razvojni politiki ampak veliko vlad je tukaj um, naredilo uh, malo zato je treba vprašati k čem so razlogi imamo migracije imamo begunce in nenazadnje je tako da se ne analizira kje so vzroki vseh teh problemov in tudi vzrokov za revščino se ne analizira. Ne analizira se, zakaj ljudje pridejo v stisko. Nasprotno pa ugotavljamo, da se izvaža brezposelnost. Brezposelnost se izvaža k nam v Evropo in mi pa eh, potem denar, ki ga migranti deloma zaslužijo pri nas in tudi naš davčni, eh, naše davke, naše davčne prihodke usmerjamo nazaj v te države. Torej, deloma eh, je to eh, posledica tudi eh, politike svetovne trgovinske organizacije in vse razen orožje. Treba je tukaj povedati, da je odločilno to, da ne pošiljamo denarja, temveč da je treba tukaj okrepiti sodelovanje, izobraževanje, da je treba omogočati razvoj energije na kraju samem. Vse to so stvari, ki nam bodo pripomogle v prihodnosti. Hvala. Oh, hvala predsedujoča hvala gospod komisar in gospod minister za vse kar ste danes povedala ključnega pomena je da pridemo do dogovora v addis abebi naslednji teden upam da bodo pogovori v new yorku danes plodni kajti na ta način se bo postavila agenda za new york in za pariz. Eh, na naslednji konferencah bo sicer težko sodelovati, če ne bo dogovora. In v poročilu Pereiro smo že dosegli dogovor. Danes bi se rada osredotočila predvsem na davke. OECD pravi, da če bi za eno sotek eh, v državah v razvoju dvignili eh, davčni prihodek, potem bi bilo to kot podvojitev razvojne pomoči. In zato potrebujemo konkretne ukrepe za soočanje z davčnimi problemi v eh, podjetjih. Eh, potrebujemo konkretne ukrepe, kot so zapisani v poročilu Šlajn. Treba se zoprstaviti nezakonitim praksam, naprimer izdajanju eh, nepravih računov, manipuliranju in tako naprej. Save the Children je objavil poročilo s šokantnimi številkami. 15 milijard na leto se izgubi v podsaharski Afriki eh, in s tem denarjem bi lahko eh, se borili proti podhranjenosti med otroki, eh, zagotovili zdravstveno varstvo in tako naprej. Torej, ljudje, ki se ukvarjajo s temi nepravičnimi praksami, pravzaprav jemljajo kruh iz ust teh otrok. Potrebujemo poročanje po posameznih državah. Vse to mora postati javno o podjetjih je treba javno poročati tako, da se eh, preveri vse tiste, ki ne plačujejo eh, ustrezno svojih davkov. Hvala. Hvala, gospod Gerike, za minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani gospod komisar Mimica. Uh, Omenili ste že, da je Evropa največja donatorka v eh, razvojni politiki. Kljub temu pa se moramo vprašati, ali z našimi ukrepi dosegamo cilje v ustrezni meri v primerjavi z našimi investicijami. Ne. Kot koordinator EKR za delegacijo AKP sem sodeloval pri parlamentarni skupščini med EU in AKP državami. S kolegicami eh, iz eh, teh držav sem govoril, ki jim pravijo, da je Evropa težaven partner, da zahtevamo stvari od njih, ki so nerealistične. Naprimer tudi eh, obveznost do um, ehm, enakopravnosti spolov, ko želijo neko donacijo. Uh, Eh, veseli me, da govorimo o davčnih utajah in izogibanju davkov, kajti to je pomembno, ampak veliko eh, sem govoril tudi z MSP-ji na eh, kraju samem. Ti plačujejo svoje davke, koncerni ali ti pa milijarderi pa ne. En, milijar, en bilijon um, davk oziroma en milijon dolarjev se vsako leto izgubi v teh državah. Zahtevam tukaj davek da bi do leta dva tisoč dvajset lahko vzpostavili več delujočih struktur v državah akp ki bodo tudi pomagale pri pobiranju davkov upam na vašo podporo hvala lepa rečeja hvala gospa besera pa ste rečeja dve minuti hvala gospod minister gospod komisar septembra dva tisoč dvanajst je predsednik mario dragi uh, eh, govoril o investitorjih. Eh, nekateri so rekli whatever it takes, torej karkoli, eh, zato da dosežejo svoje cilje. V Nemčiji eh, je bilo potem določeno, da take ukrepi niso v skladu s pogodbami. Gospod Dragi je dobil uh, sodbo sodišča v zvezi s tem. Uh, šlo je za nakup uh, obveznic. Uh, In zakaj govorim zdaj o tem? No, ko bomo naslednji teden govorili o novih metodah financiranja v Addis Abebi, eh, kot je rekel komisar, moramo izkoristiti priložnost, da ponovno definiramo razvojno sodelovanje. Treba je vključiti privatni sektor v politike za razvoj, eh, dati pomen MSP-jem, oni ustvarjajo 90 odstotkov delovnih mest. Ko govorimo o. o eh, Eh, prejemkih eh, oziroma o eh, dohodku iz javno-zasebnih partnerstev je to pomembno za tretje države. No, kako bomo plačali ambiciozno agendo, ki jo imamo za naslednjih 15 let, ne smemo pozabiti na Lizbonsko pogodbo, še posebej na člen 208. Prosim, če se upočasnite. Pomembno je sodelovanje za razvoj Eh, predvsem izven Evropske unije. Treba je spodbujati demokracijo, eh, vladavino prava in univerzalnost izven Evropske unije ter neločljivost eh, temeljnih in človekovih pravic. Pozivam Evropsko unijo naj podpre trenutni proces izdelave mednarodnega instrumenta, ki bo pravno zavezujoč in sicer v okviru Združenih narodov, ko gre za človekove pravice. Na ta način bomo imeli učinkovit instrument za zaščito žrtev. Zaenkrat pa uh, nimamo instrumenta, s katerim bi sankcionirali podjetja, ki kršijo človekove pravice. Veliko je izzivov pred nami, ampak uh, moramo iti naprej po tej poti, ki se mi zdi prava pot. Hvala. Um, Gospa, rekla sem, da morate govoriti počasneje, kaj ti eh, tolmači vam ne morejo slediti in uh, vaše ideje potem niso jasno izražene. Um, Gospa Sančez Kaldentej je naslednja. Za eno minuto izvolite. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod minister, gospa Šlajn, strinjam se z gospod Makejvan in z drugimi kolegi, eh, ki pravijo, da je pobiranje davko ključnega pomena. Eh, za vsak evro, ki ga prejmejo države v razvoj prek eh, neposrednega tujega vlaganja ali pa razvojne Eh, pomoči izgubijo 2 evra zaradi različnih eh, nejasnih struktur, zaradi davčnih eh, oaz in tako naprej. Dobre besede ne služijo ničemur. Leto še leto smo celo poimenovali leto za razvoj. Smo pa nekoherentni. Želimo si bolj pravične davčne politike, tako na evropski kot na mednarodni ravni. Ne moramo še naprej zapostavljati dostojanstva ljudi eh, zaradi eh, prehudih dolgov. Treba je govoriti o prestrukturiranju. In eh, zdaj imamo priložnost, da smo bolj koherentni, vendar pa gre tukaj predvsem za politično voljo in za to, da si tega res želimo. Hvala. Madam Sargentini. Gospa Sargentini za minuto in pol. Voorzitter. Voorzitter, een onderzoek. Hvala, gospa predsedujoča. Poročilo Šlajn podaja tudi raziskavo in sicer so omenjena tudi davčna pravila na nizozemskem. Od 150 eh, tisoč do 500 eh, oziroma od 150 do 500 milijonov to stane. Eh, države v razvoju na leto. Veliko denarja se ne pobere z davki in vse to predstavlja izgubo za te države. Tukaj govorimo o pranju eh, kriminalnega denarja, kriminalno pridobljenih sredstev. Ustvarili smo tudi javen register, tako da lahko vidimo, kdo so lastniki takih podjetij. Na ta način lahko lahko s prstom pokažemo na tiste multinacionalke, ki se izogibajo plačilu davkov. V Adisabi bi lahko na dolgo govorimo o tem. Multinacionalke skušajo najti najboljši kraj, najboljšo državo, kjer plačujejo najmanj davkov. In dokler ne bomo temu kos, ne bomo mogli ustvariti dobrega izobraževanja, razvoja delovnih mest v, ki to potrebujejo. Zato moramo ustvariti pravična davčna pravila za boj proti temu pojavu. Hvala. Gospod Korav za eno minuto. Hvala. Rad bi najprej čestital gospe Šlajn za odlično upravljeno delo pri tako pomembnem poročilu to, kar je povedala gospa Makaven, eh, je res. Ko govorite o toliko izgubljenih milijardah, eh, bi res potrebovali dober sistem za boj proti eh, izogibanju davkov in pa davčnim utajam. S tem bi lahko zapolnili vrzeli, ki zdaj obstajajo. Ko razmišljamo o tem, kje najti gospodarske mehanizme, ekonomske mehanizme za podporo tem državam, je odgovor prav to. Poročilo je odlično, zelo je ambiciozno. E, želimo si, da bi se te stvari začele izvajati, naprimer tehnična podpora za države, e, medvladna pomoč, e, potem poročanje po državah članicah. In upam, da bo glasovanje, ki je že potekalo v deve, da se bo odražilo tudi tukaj na plenarnem zasedanju. Gospod štiri minute in pol, hvala lepa. Še nekaj dni do tretje mednarodne konference o financiranju razvoja in seveda bo uspeh v Addis Abebu odličen tudi za uspeh v Nov New Yorku in Parizu. Zato moramo danes ponoviti sporočilo, ki smo ga poslali z. Uh, Eh, s podprijemom, eh, potrditvijo um, poročila v maju. Torej, da moramo tukaj spodbujati medsebojno odgovornost in vztrajati pri tem da tudi ostale države z visokim dohodkom ali pa gospodarstva v vzponu vzamejo svojo odgovornost tudi pri financiranju razvoja. doslej se je le evropska unija obvezala da bo nič sedem odstotka bdp eh, namenila za uradno eh, razvojno pomoč. prav tako potrebujemo nov pristop k financiranju razvoja kajti omejena in pomanjkljiva sredstva pomenijo da je treba tukaj vlagati v tista področja, ki so motor razvoja. Treba je tudi um, investirati v tako zasebne kot mednarodne um, sisteme. Mobilizacija lastnih virov je lahko boljša le z učinkovitimi davčnimi upravami. Zato pozdravljam poročilo Eli Schlein, ki se uh, ukvarja prav z, z tematiko davčnih utaj in izogibanja plačevanju davkov. Na to se mora osredotočiti nova razvojna strategija, zato da bodo večje administrativne kapacitete v boju proti korupciji tukaj uh, ni, pa to ni dovolj za izkoreninjenje ekstremne revščine, zato potrebujemo nov sistem financiranja in seveda tudi uspeh v Addis Abebi. Hvala. Gospod Silva Pereira za minuto in pol. Mm, gospa predsedujoča, eh, v Addis Abebi je veliko v igri, kar se tiče financiranja za razvoj. To se bo začelo čez eh, nekaj dni in sicer gre za to, da se mobilizirajo zadostni viri za izvajanje globalne agende za eh, razvoj od eh, leta 2015 do 2030. Mednarodna skupnost mora zato res doseči ambiciozen dogovor v Addis Abebi. Evropski parlament je jasno izrazil svoje stališče um, tudi cilj ni cela sedem odstotka BDP-ja za razvojno pomoč. Imamo pa tudi časovnico. Vsi vemo, kako eh, neposrečno je bilo stališče sveta, eh, ni bilo doraslo temu, kar smo mi želeli. Vendar, če si ogledamo konferenco v Adis Abebi, obstajajo še večje skrbi. Eh, svetovni donatori oziroma nekateri od njih eh, so eh, vse manj pripravljeni zagotavljati specifično pomoč. Zato moramo res pozvati eh, večino držav v razvoju in pa držav v usponu, da pokažejo svojo odgovornost. Torej najti je treba tudi ustrezne finančne zaveze. In zato je ta konferenca tako pomembna. To mora biti konferenca odgovornosti za. Eh, sodelovanje na področju davkov in za javno pomoč. Eh, podprli bomo poročilo Eli Šlajn o mednarodnem sodelovanju na davčnem področju. Hvala. Hvala, gospa Hautala, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če dalje več najmanj razvitih držav pravi, da si ne želijo več biti odvisne od pomoči. To je nekaj, kar vidimo naprimer v Zambiji. Razvoj, razvojna pomoč tam predstavlja le 2,5 odstotka njihovega BDP, vendar pa je ta pomoč potrebna za to, da lahko te države v razvoju povezujejo sredstva. Tem državam v razvoju lahko pomagamo pri izboljševanju davčnih sistemov in upam da bomo v addis abebi lahko prikazali predstavili konkreten program, kako lahko to storimo postopoma. Zdaj, ko predseduje Luksemburg uh, Evropskemu svetu, vidimo, da je Luksemburg izpolnil svoje obveznost, uh, svoje obveznosti in so pravzaprav vzor za druge uh, industrijske države. Upam, da boste spodbudili druge države članice, da bodo prav tako izpolnile svoje obveznosti. V uh, severnih državah, nordskih državah, piha hladen veter na finskem. Zdaj krčimo razvojno pomoč za več kot 40 odstotkov, tudi Danska sledi temu, eh, kar ni dobro. Hvala. Naslednji je gospod uh, eh, Gil. Hvala, gospod predsedojoča. Poročilo, to poročilo je usmerjeno na napačno smer, kajti rošu, rešuje periferni sistem. Um, morali pa bi reševati korupcijo. Nigerija je uh, primer, kako vladna korupcija je privedla do nizkega zaupanja investitorjev in zaradi česar so korporacije zlorabile prosti trg, eh, zato da so vlagale v tisto državo, kjer so davčni zakoni najbolj izkrivljeni. To je uh, ključno. Ključno je, da morajo biti tisti, ki se izogibajo dav, plačevanju davkom, davkov, uh, odgovorni. Vendar pa lahko prav tako rečemo, da. To vrstne izjave niso produktivne, temveč kontraproduktivne. Če želimo resnično rešiti problem davčnih utaj, moramo rešiti tudi problem korupcije. Če boste določili neko zakonodajo, potem lahko morate rešiti najprej temeljno zlo, ne pa stranski produkt tega zla. Hvala, gospod Venta, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Leto 2015 je ključno leto za financiranje za razvojno politiko. Julija bomo imeli eh, konferenco v Adisa Bebi, septembra eh, bodo članice OZN skupaj opredeljevale cilje trajnostnega razvoja, ki bodo nadomestile milenijske cilje po letu 2015. Kljub temu pa opažamo tendenco, da so potrebe v državah razvoju če dalje večje in hkrati opažamo, da se znižuje eh, humanitarna pomoč zaradi situacije v državah donatorkah. Slišali smo veliko besed o finančnih in eh, problemih obdavčanja, ampak hkrati um, lahko tudi novi uh, viri eh, pomagajo pri doseganju teh ciljev. UNITAID eh, je organizacija, ki jo podpira OZN in dokazuje, kako koristen je ta model. Gre za eh, organizacijo, ki je v zadnjih devetih letih financirala 80 odstotkov um, pomoči za uh, otroke, ki so bile okužene z HIV in AIDS in tudi tiste, ki so, bi, ki so trpeli zaradi kolera in uh, drugih bolezni. Torej, komisija mora najti inovativne načine za financiranje te pomoči. Obdavčitev oziroma drobljenje uh, plačil prav tako lahko pomaga pri razreševanju teh problemov. Gospod uh, Nojzer, minuto in pol. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar Neven Mimica in še zlasti spoštovano predsedstvo. Kaj imajo Švedska, Danska, Luksemburg in Združeno kraljestvo skupnega? To so edine štiri države, ki so od osemindvajsetih ki so doslej držale obljubo da bodo nič cela sedem odstotkov bdp namenile humanitarni pomoči in velim, veselim se da je tukaj predsedstvo tudi v plenarnem zasedanju kajti vsa predsedstva ki smo jih imeli v pred preteklosti niso izkazale enakega interesa za razvojno pomoč. Ključ do financiranja za, za razvojno sodelovanje je v državah članicah. Prihajam iz države, iz Nemčije, eh, ki je v tej kvoti eh, v zadnjih petih letih zlezla za nič cela tri na nič cela štiri odstotka. Skoraj da nobenega napredka nismo storili. Mislim, da predsedstvo sveta oziroma da bi Luksemburg sedaj v predsedstvu sveta v letošnjem letu, ki je namenjeno razvoju, moral izkoristiti to priložnost, da pokaže Luksemburg kot vzor, tako da lahko spodbudi tudi druge države, tako da bomo bolj verodostojni te verodostojnosti si želimo v uh, Parizu med pogajanji in uh, te verodostojnosti vsekakor nimamo, če v 15 letih nismo dosegli obljube glede uh, stopnje uh, pomoči. Gospod Celer, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoča, gospod komisar, predsedstvo sveta, kolegice in kolegi. Čez nekaj dni bo v Adis Abeba uh, Abebi um, potekala konferenca o trajnostnih ciljih, namreč o financiranju in o tem, kako bi se ti cilji dosegli. Poli različnih finančnih ukrepov, eh, katerimi smo se zavezali dr eh, industrijske države, pa je treba tudi doseči, da bodo eh, države v sponu in države v razvoju prav tako izkoristile lastne vire za to, da bi naredile konec njihovi lakoti in da bi zagotovile zdravo življenje državljanom v njihovi domovini te države v razvoju morajo tudi storiti več za to, da bi z, um, pobirale davke, kajti te države so veliko krat bogate z sorovinami, z inovativnimi uh, državljani in tudi s potencialom za trajnostni razvoj. Vendar pa um, ne smemo dopustiti, da bi uh, uh, jih izčrpavala določena podri, pod, uh, podjetja. Preglednost in mednarodni davčni sistem morata biti končno vzpostavljena in um, domača sredstva je treba tam razvijati tra, uh, postopoma, zato da bi se rešili nacionalni problemi in k temu morajo služiti tudi drugi projekti. Uh, mednarodno sodelovanje pri davčnih eh, vprašanjih moramo okrepiti. Tukaj naša poročevalka daja določene pobude, te pobude pa je treba potem tudi izvesti v praksi. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Gospod Lic za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Iz, uh, med držav G7 ni uh, soglasja teden pred konferenco. Verjetno to pomeni neuspeh te konference. Zato socialni demokrati tukaj pozivamo vse udeležene naj znova razmislijo o svoji drži in na konferenci dajo bojo boljše Eh, ponudbe. Tudi to, da bi naj industrijske države dale nič cela sedem odstotkov BDP za humanitarno pomoč. Ne moremo čakati do leta 2030, da se bo ta obljuba izpolnila. Prav tako um, delujem v določenih odborih in od financiranje humanitarne in razvojne pomoči igra tukaj eh, odločilno vlogo. Zato moramo v Adisa Bebi storiti vse, da bi dosegli te mejne um, vrednosti in želim eh, komisiji, predsedstvu in parlamentu, torej vsem, ki so pri tem udeleženi, da bi dosegli velik uspeh. Hvala lepa. Kolegice eh, in kolegi, sedaj prehajamo na postopek uh, proste razprave. Prvi govornik je gospod Pešel. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zelo skrbno sem poslušal razpravo in imam konkreten predlog. Osebno menim, da to, kar bi morali predlagati državam v razvoju, so konkretni programi za pobiranje davkov. Poleg finančne pomoči eh, je treba zagotoviti tem državam tudi znanje, eh, o tem, kako je lahko preprečiti davčne utaje. Tudi v Evropski uniji pripravljamo trej programe in lahko bi jih ponudili potem tudi kandid državam kandidatkam, tistim državam, ki bi želele vstopiti v Evropsko unijo. Torej, tem državam tudi veliko krat ponujamo predloge, kako bi naj zasno zasnovali svoje sisteme. Tako da mislim, da bi morali tem državam predstaviti bolj konkretne ukrepe in jim pomagati pri boju proti izogibanju plačevanja davkov. Eh, davčne utaje ne pomenijo boja proti nizkim davkom. Mislim, da morajo države v tretjem svetu imeti pravico, da imajo nizke davke, če tako želijo. Gospa Zaborska. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar, gospod predsedujoči sveta. Čestitam kolegici Šlajn za njeno poročilo. V zadnjih letih smo videli, da pretirano zadolževanje ni le problem um, držav v razvoju. To je uh, zaznamovalo tudi določene evropske države in jih potisnilo na rob propada. Uh, problem ostaja torej enak, ne glede na to, kje se dogaja. Pretirani dolgovi eh, zamajajo gospodarstvo in potem ni več energije za potrebne reforme. Odpis dolga, ki ne bi bil povezan z strukturnimi reformami, veže le do novih dolgov. Eh, edina usmiselna pot so pogovori med eh, upniki in um, ehm, posoljilo je malci tukaj moramo poskrbeti za trajnostni razvoj, moramo, kjer moramo zasledovati enaka načina pri Etiopiji kot tudi pri Grči. Ji, uh, obe strani morajo izpolniti svoje obveznosti in uh, noben referendum tukaj ne pomaga. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marjas. Hvala davčne utaje in izogibanje davkom um, pomenita ogroben izziv, ogroben izziv za te države razvoju. Razmerje med davki in pa BDP še posebno šipko, okoli 10-20 odstotkov. Države zato uh, tudi ne uh, obremenijo davčno teh multinacionalk na svojem ozemlju. Torej izgubijo veliko denarja uh, In ta sredstva bi sicer lahko uporabili za financiranje razvoja. Zato torej je treba obdavčiti multinacionalke tam, kjer žanijo dobičke. Če ne, raz, države razvoju ne bodo dosegli napredka, kajti um, imajo veliko težav. Prav zato moramo nujno uveljavljati to resolucijo o ZN iz septembra 2014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 okolju, govoril je o univerzalnosti pri humanitarni pomoči, govoril je o nič cela sedem odstotka BDP, ki pa ga niso izpolnile še vse države. Zelo me je zanimalo to, kar je povedal gospod komisar, vendar pa ne smemo tukaj spregledati vprašanje človekovih pravic, kajti pri teh razpravah uh, gre veliko krat tudi člo za človekove pravice to države, ki teptajo človekove pravice, um, so veliko krat tudi te države. Um, zato menim, da je treba uh, humanitarno pomoč povezati z našo zahtevo, da te države izpolnjujejo te temeljne svoboščine in uh, človekove pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar, dovolite, da vam na začetku čestitam za vaše ambiciozne načrte. Kot pravite, pra, eh, želite iti v Addis Abebo z ambicioznimi in koherentnimi programi. Ni dvoma, da mora Evropa še naprej biti vodilna pri zagotavljanju pomoči državam razvoju, kajti le tako lahko delujemo, ampak vsi se zavedamo, da na ta način ne bomo izkoreninili revščine. Torej, če želimo izkoreniniti uh, revščino, moramo najti inovativne in nove pristope. Kot prvo mora Evropa postati vodilna v tem smislu, da vsi skupaj, da vsi glavni partneri Evropske unije in tudi vse tiste države pomagajo, da sodelujejo v tem projektu, ki ga pa mora seveda voditi Evropska unija. Potem pa to, kar je rekla gospa Šlajn. Tukaj potrebujemo kombinacijo um, vprašanj, torej tudi, tudi vprašanje davčnih oaz in utaje davkov je treba reševati s temi državami. Hvala lepa. Gospod komisar Mimica, zdaj imate besedo vi. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Najlepša hvala za izkazan interes eh, v to eh, vprašanje financiranja razvoja pred konferenco v Adisa Bebi in za vaše zanimive zamisli. Strinjam se, da mora Evropska unija ohraniti enako raven ambicije in zavezanosti k pomoči tudi z izvajanjem. Uh, načela razvojne učinkovitosti. Prav tako pozdravljam vaše komentarje, ki se ne tičejo ravno uradne eh, razvojne pomoči. Mislim, da lahko tukaj naredimo pravi napredek pri okviru po letu 2015. Ko govorimo o spremljanju in follow-upu, tukaj moramo še naprej ostati ambiciozni. Evropska unija že ima um, neko vajo, s katero spremlja napredek. Leto 2015 2015. Oziroma, poročilo za leto 2015 je bilo objavljeno prejšnji mesec. Hkrati pa moramo razmisliti o tem, kako bi ta proces lahko okrepili v, v kontekstu uh, okvira za spremljanje in preglednost. Že v tej fazi moramo razmisliti o tem, kaj bo Evropska unija storila, da bi podprla izvajanje uh, Eh, financiranja za razvoj in da bi eh, tudi podprla agendo za let, po letu 2015. Razmišljamo o tem, kako bi bilo treba pregledati evropske politike za to, da bi lahko promovirali in spodbudili novo agendo. Načelo koherentnosti politik za um, razvojno pomoč je še tako pomembno. Evropska unija mora delati na več Eh, dejanjih zato, da bi izvedla agendo po leto 2015. To vključuje tudi mobilizacijo domačih virov v državah v razvoju in tudi spopadanje z davčnimi utajami in izogibanjem plačila davkov. Te eh, ukrepe, ki jih predlaga poročilo, bomo zelo skrbno preučili in pozdravljamo še vašo nadaljno angažiranost v tem smislu. Hvala lepa. Mi se zahvaljujemo vam, sedaj pa dajem besedo ministru Šmitu. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za to poročilo, kajti sedaj smo upravili dobro razpravo in to je pomemben prispevek k tem pripravam za konferenci v Addis Abebi in pa v New Yorku. Prav tako bi se rad navezal na komisarja. Namreč zelo pomembno je, da se borimo proti davčnim utajem in izogibanju davkom. In rešitve morajo biti mednarodne. Kot smo slišali tukaj v dvorani, je jasno, da je stališče EU in pa držav članic zelo jasno, kajti naši cilji so zelo jasni. Adisabeba ne more biti namenjena samo problematiki um, te javne pomoči in pa pomoči za državo razvoju. Moramo pogledati, kako se stvari lotiti celostno, finančno in pa sicer. Torej, ta razvojna pomoč mora biti pomemben vir financiranja, sploh za manj napredne države in pa za bolj renljive države. Uh, Ampak pohvala pa mora biti to, da je ta pomoč učinkovita in pa smotrna ter pa koristno uporabljena. Mislim, da moramo pogledati širše. Moramo pogledati, uh, kaj lahko še storimo. Naprimer, izobraževanje je gotovo stebr takšne razvojne politike, potem ustvarjanje delovnih mest in podobno. Tukaj namenjajo še podjetja, sploh socialna podjetja in podobno. Uh, eno je razvojna pomoč, ampak moramo gledati širše, torej moramo podpirati tudi drugačne sisteme financiranja, kot naprimer mikrofinanciranje. Z tega zornega kota torej, um, bi rad tudi um, se zavezal omenil predsedstva k temu, da bomo naredili vse za to, da bodo ta mednarodna pogajanja uspešna, tako da bomo dejansko lahko dosegli pravo mednarodno partnerstvo za to področje. Hvala lepa hvala gospod minister zdaj pa bo razpravo zaključila poročevalka schlein najlepša hvala rada bi se zahvalila komisarju za njegovo poročilo za to, da je pokazal, da je dostopen zadnjih nekaj mesecih in je eh, bil pripravljen razpravljati o tem poročilu. Hkrati pa je tudi se zavezal, da bo pročil predloge. Glede tega sem imela več pogovorov. Eh, prepričani smo, da je vzpostavitev medvladnega telesa edini način, kako lahko zagotovimo predstavništvo za države v razvoju. Danes je v odboru za obdavčitev OZN 20 članov in tisti, ki tam uh, sodelujejo, lahko govorijo v imenu svoje vlade. Mislim, da bi bil to velik korak tudi za globalno upravljanje. Upam, da bo uh, bomo z jutrišnjim glasovanjem lahko storili korak naprej in da bomo lahko sprejeli ambiciozen dokument za Addis Abebo. Zahvaljam se tudi gospe McEwan, ki se zazema za poročanje po državi. To je nujno, če se resnično želimo spopasti z tavčnimi utajami. To je ključni del našega akcijskega načrta in upam, da bodo res jutri vse politične skupine podprle to poročilo, kot so že storile tudi v odboru. To bo zelo močno močno politično sporočilo. Hvala vsem kolegom, ki ste prispevali k razpravi in naj vas spomnim, da seveda marsičesa nismo omenili, vendar pa je veliko zapisano v besedilu. Ne gre zgolj za to, da izboljšamo mobilizacijo domačih virov, gre tudi za močnejše upravljanje, za več preglednosti, za več odgovornosti do ljudi. Seveda gre tukaj tudi za boj proti korupciji, to je tudi že omenjeno v besedilu poskrbeti moramo na dolgi rok, da bodo do te države manj odvisne od tuje pomoči. Hvala lepa vsem za vaše prispevke in upam, da bomo jutri potem dobili čim večjo večino tudi pri glasovanju. Hvala vsem. Eh, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Imam pa še eno eh, obvestilo, ki zadeva gospoda Remona Senadžota. Se ki odhaja iz skupine ELS in se pridružuje skupini EKR. In to z veljavnostjo z današnjim dnem.